pripravljeni. Bomo začeli kar z delom. No, um, dnevni red bomo potrdili, če nima nihče nobenega ugovora. Uh, ne, dobro. Uh, sporočila predsednice. Eno sporočilo imam. Dragi kolegi, svežen za mobilnost, eh, je doživel nekaj korakov naprej. In sicer po odločitvi skupine ELS danes zjutraj. In eh, to nam bo predstavil naš kolega Vim van de Kamp. Izvolite. Hvala, predsednica. Rekli ste, da smo danes zjutraj v ELS, v skupini, ki se ukvarja eh, z vprašanji prometa. Torej, danes zjutraj in včeraj smo imeli določene razgovore o postopkih, ki zadevajo svežen o mobilnosti. Mislim, da smo bili pozitivno navdahnjeni. Eh, zaradi odločitev, ki so bile sprejete v ponedeljek na sestanku koordinatorjev. Potem nadaljne razprave v odboru Tran eh, so bile tudi pozitivne in to vse skupaj je vodilo eh, k novi razpravi tudi znotraj mm, odbora med poslanci ELS-a. In uh, kar se tiče plenarke, um, se tukaj ne bomo uh, zoprstavljali, lahko gremo zdaj s tem na plenarno zasedanje, se pa ne strinjamo v celoti z vsebino. O tem pa se moramo še odločiti. No. Hvala, gospod Wim van de Kamp, eh, hvala za ta povzetek. In... Iz razumljivih razlogov bi zdaj rada, da koordinati spremejo, koordinatori spremejo novo odločitev, da bo v tej odločitvi odraženo tudi stališče odbora TRAN. Imamo pa zelo kratke roke in ker so nekateri koordinatori danes odsotni, Um, bi rada po odboru, eh, sestan, odboru um, Tran danes, po tem sestanku, izvedla tudi sestanek koordinatorjev. Vendar pa, ker vseh koordinatorjev ni, bomo rok postavili uh, na petek ob 12. Uh, eh, do takrat nam v pisni obliki uh, sporočite svoje stališče. Torej, vsaka skupina naj napiše, kakšno stališče ima in uh, naj to pošle. Eh, predsedniku svoje skupine in pa predsedniku Tajaniju. 7. februarja, naslednji teden, bo potekala konferenca predsednikov in do takrat morajo vsi člani biti v celoti informirani o postopku. Zato vas prosim, da gospoda Vikerja prosite naj čimprej pošle povzetek oziroma debriefing o tem, kakšen bo postopek na plenarnem zasedanju. Gospod Ertug, um, ste se vi želeli oglasiti? Izvolite. Uh, Hvala lepa, se upravičujem, da moram tole povedati, ampak rad bi bil gotov kaj je bilo v dopisu, ki, kaj bo v dopisu, ki ga želite poslati predsedniku parlamenta, kaj konkretno bo notri, kakšna bo vsebina, kakšen je naš cilj, kaj bomo zapisali in ali to pismo sploh potrebujemo. Ne moramo kar sami odločiti, ker imamo kar precejšno večino političnih skupin, ki si želijo to na plenarnem zasedanju. Zato se čudim, zakaj bomo sedaj pisali predsedniku, če se pa strinjamo. Alors, No, gospod Ertug. Kot ste videli, je prišlo do spremembe odločitve. Prvo pismo je že bilo poslano. Sama sem eh, odgovorna za ta odbor in eh, v tem pismu smo rekli, da se mora konferenca predsednikov odločiti, zato ker ni bilo večine. To pismo smo poslali. In moja vloga kot predsednice je, da po, najprej uh, potrdim večino uh, tukaj, in uh, zato mi morate vi do petka, do dvanajstih povedati, kakšno je vaše stališče. In potem, ko bo znana večina, pa bom jaz poslala pismo, tako kot pravi postopek, in to pismo bo poslano um, predsedniku Tajaniju da se potem ta zadeva uvrsti na zasedanje, uh, torej na plenarno zasedanje. Je zdaj to jasno? Da. Walter nam bo razložil metodo, ampak mislim, da sem jaz stvari jasno predstavila. Izvolite. Well, well, the letter which has been sent to the president. Pismo, ki je bilo poslano predsedniku se ni zauzemalo eh, za nobeno konkretno rešitev. Samo razložili smo situacijo in eh, na ravni odbora ni bila sprejeta končna odločitev. Če pa se bo večina v odboru spremenila in če smo zdaj dosegli večino med skupinami, da eh, gremo s tem dosjem na plenarno zasedanje, potem to lahko predsedniku izrazimo tudi v drugem pismu. In Torej, če eh, dosežemo večino, lahko to pismo pošljemo predsedniku parlamenta. In zato predsednica um, Dali želi pismo poslati predsedniku parlamenta. Ja, no, v nemškem prevodu je bil en stavek, da naj bi mi poslali pismo njim, zato da vprašamo o postopku ne vem, mogoče pa je bila to napaka, ampak ker je trenutno večina tukaj v odboru uh, jasna, lahko vi pošljete predsedniku Tajaniju neko obrazložitveno pismo. Ni pa več treba postavljati vprašanje, ali gremo na plenarno zasedanje ali ne, ker je to že bilo razjasnjeno. Dobro, bom nakratko povedala. Ali ste mi rekli, da nisem dobra učiteljica tukaj? Jasno je. Eno pismo smo že poslali predsedniku Tajanju, zato ker ni bilo večine. To smo že naredili in rekli smo, da se bo odločila konferenca predsednikov. Zdaj pa imamo novo večino, tako da moram zdaj povedati naslednje. Do petka ob 12. mi morate povedati, da želite, da gre ta dosje na plenarno zasedanje. Um, Potem bom jaz poslala pismo, v katerem bom napisala, odbor Tran želi, da gre ta zadeva na plenarno zasedanje. In uh, to je tudi vse. Gospa Lukaševska, potem pa ne bomo odpirali več te razprave. Ja eh, eh, Hvala, tri pripombe imam. Prvič, nobenega glasovanja nismo imeli tukaj v odboru Tran in uh, nobenega glasovanja torej ni bilo, kjer bi se lahko pokazala takšna ali drugačna večina. Tako da m, takšno postopanje ni ravno uradno in na tej podlagi tudi ne moremo sprejeti odločitve. Potem drugo vprašanje, gospa predsednica, o čem bomo glasovali, če bo prišlo do glasovanja? Ali bomo se sploh lotili tega glasovanja? In kaj, če dva od treh delov svežna o mobilnosti zavrnejo, enega pa sprejmejo? Prosim, pošljite mi tudi informacije o tem, na kakšni podlagi so se koordinatori odločili, da je ta svežen treba poslati naprej. In v kakšni obliki. Sama nisem našla nobene take obrazložitve, na čem uh, so temeljili koordinatori, ko so sprejeli to odločitev. La, la première chose, c'est. Non. Prva stvar. Um, morate razumeti, da je vloga koordinatorja tudi vloga zaupanja. Ta koordinator vas zastopa, on zastopa politične skupine. In če gospod Vim van de Kamp nekaj uh, sporoči, uh, mislim, da je to stališče ELS-a in zato je treba poročevalce in pa koordinatorje spoštovati. Uh, če imam jaz kakšno vprašanje za ELS, ne bom šla eh, v vašo politično skupino spraševati, kdo se s tem strinja in kdo ne. Ne, tega ne počnem jaz, saj ste vsi odrasli. In ko se koordinator odloči in ko pošle uradno pismo predsednici, potem predsednica to stališče sprejme in posluša. In na tej podlagi eh, se sprejmejo potem odločitve potem drugič ne bom se lotevala spet postopka, o čem bomo glasovali in če in kdaj in tako naprej. Eh, o tem bomo razpravljali na naslednjem sestanku koordinatorjev. Zdaj pa bi rada, da gremo naprej po dnevnem redu. Ne želim danes spet odpirati te razprave. Zelo jasna sem bila v zvezi s tem, kaj bomo naredili. In sicer predvsem v zvezi z vprašanjem za plenarno zasedanje. Drugo pismo bo poslal, poslano, predtem pa morajo koordinatori sporočiti svoje stališče, ali se s tem strinjajo ali ne, in potem bomo videli, kakšna je večina, in bomo v imenu odbora Tran um, predsedniku poslali še eno pismo. Gospod Vim van de Kamp, potem pa je konec, zato ker moramo iti naprej. Hvala, predsednica. rad bi se odzval na to, kar so povedali kolegi. Postopek um, tega, kdaj nekaj gre na plenarno zasedanje, ne predvideva tega, na kakšen način se stvar uvrsti na dnevni red plenarnega zasedanja. In po sestanku koordinatorjev v ponedeljek mislim, da bi morali pisno obrazložiti, kateri predlogi bodo šli na plenarno zasedanje. Ali uh, gre tukaj za izvirni predlog komisije ali za predloge sprememb EMPLA ali za predlog, eh, ki smo ga pripravili tukaj v TRAN. Tukaj mora biti več jasnosti, gospa predsednica. Gospod Liberatski in to je tudi eh, zadnji poslanec, ki mu dam besedo. Hvala, gospa predsednica. Bom kratek. ne moremo vsega prepuščati samo dobri voli koordinatorjev. Koordinatori so že glasovali in to že poleti. Potem pa je bilo to poslano v odbor TRAN in mi smo pred nekaj dnevi glasovali. Uh, v enem od treh delov smo nekaj spremenili, v poročilu o Ertugu, v drugem pa ne. In Eh, ta odločitev, ki je bila julija sprejeta, zdaj ne velja več, kolikor sam to razumem. Ponavljam, te razprave ne bom še enkrat odpirala. Glede tega, kaj se bo glasovalo na plenarnem zasedanju. Imeli bomo sestanek naslednji teden, koordinatori se bodo sestali in se pogovarjali o metodah, ne bomo pa ponovno govorili, z vsemi vami, ki se ne strinjate s svojim koordinatorji. Do petka ob povdne imate čas, da se posvetujete. Saj ste odrasli. Ne bom tega jaz počela na mesto vas. Če se ne strinjate s stališčem svojega koordinatorja, potem mu to razložite in uh, izpogajajte eh, tisto stališče, ki uh, ga mora potem sporočiti meni. Dobro. Zdaj pa gremo naprej in sicer bomo razpravljali o zelo pomembni eh, temi, poročilo Klaudije Šmit eh, in sicer gre za predloge parlamenta in sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga. Pozdravljeni, gospa Šmit, izvolite besedo. Ja, herzlichen Dank, so spannendi diskusi. Hvala lepa. Tako napeto, kot je ta razprava že bila, bom skušala biti krajša. To je zelo napeta tema, in če premislimo, premislimo da bi lahko prihranili 27 milijonov evrov, bi to lahko bilo še bolj zanimivo. Pričojoče poročilo je tehnično in zato nam je uspelo, da smo dobro sodelovali po državah in političnih skupinah. Pomen tega, kar je pred nami, pa se bo pokazal šele po nekaj letih. Ampak gotovo je to nekaj, kar bo imelo velike posledice. Poročilo, če ga bomo izvedli, bo to gotovo nekaj, kar bo zagotovilo enotne standarde glede IT v prometni panogi, tako bomo povečali konkurenčnost in bomo ukrepili prometni sektor. Če si predstavljamo, da ko govorimo o digitalizaciji, o samovozečih vozilih in tako dalje, moramo po drugi strani pa tudi vedeti, da na tem področju zaenkrat še vedno porabljamo ogromne količine papirja in preveč dela je potrebno posvetiti temu. Če si predstavljamo, da morajo veliko krat zapisati različne datume, pa to natisniti in tako dalje, ponavljati, to je gotovo nekaj, ki bi lahko prihranili. To je pravzaprav absurdno. Korak komisije da bi vsaj komunikacijo z organi standardizirali, je gotovo pravi pristop. Mnenja sem, da bi morali tudi zasebnike obvezati, še prav posebno zaradi boljšega uveljavljanja zakonodaje, bi morali storiti vse, kar je v naši moči, da bi izmenjava podatkov bila kar se da učinkovita in gladka. Da brez pritiska verjetno ne bo šlo, pa kaže, da je 2019 še vedno 99 odstotkov primerov, ko elektronsko stvari še ni možno urejati. Verjetno bi to lahko vedli 2025. Imeli bi torej prehodno obdobje, tako da bi tudi MSPI imeli možnost se prilagoditi. Če si ogledamo računalniške programe, bodo potrebovali nekaj časa, da si bodo to tudi lahko privoščili. S predloge spremem, ki smo jih predlagali skupno politične skupine, ima to poročilo gotovo potencial, da bo učinkovito orodje za izvršilne organe. Še prav posebno pomembna točka pa je tudi to, da se zahvaljujem izredno priporočavcih osenci, ki vidijo to ne samo kot priložnost za podjetnike, temveč tudi zato, da imamo boljšo, bolj učinkovito zakonodajo na splošno. Zelo sem vesela, da bomo lahko zagotovili široko večino na glasovanju. Seveda je to samo prispevek k reševanju izvrševanja, ampak to je vseeno pomemben korak. Prvi korak je, da organi sprejmejo elektronsko posredovanje podatkov in da podjetja od, en, od določene časovne točke zavežejo, da elektronsko posredujejo podatke. Edino, kar lahko dodam na koncu, je, da zelo obžalujem, da to poročilo, kot tudi skoraj da vsa druga pomena poročila v našem odboru, se obravnava šele zdaj, proti koncu mandata. Upam, da bo naslednja komisija se kaj naučila iz tega in bo promet više na prednostnem seznamu. Hvala, gospa Šmit. Eh, gospa De Monte, vi ste naslednji, izvolite. Grazie, presidente, e grazie alla relazione. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi poročevalki in vsem poročevalcem v senci za delo, ki smo ga opravili skupaj. Mislim, da smo predstavili skupno vizijo in predlog, da se spodbudijo inovacije in digitalizacija, eh, je zelo dober. Strinjam se s tem, kar je poročevalka povedala o časovnici. ni ... Eh, pomemben samo postopek, ampak tudi vsebina. In treba je zagotoviti, da bo um, promet uh, čim prej digitaliziran, uh, to bo zmanjšalo stroške, um, rešili se bodo določeni problemi in ta vrzel je še vedno precej velika, tako da uh, mislim, da moramo postopati čim hitreje, zmanjšati je treba upravno breme. Uh, Mm, tako da bodo um, lahko to operaterji čim prej občutili. Na ta način bodo tudi lažje izkoriščali priložnosti, ki jih ta nova zakonodaja prinaša. Več različnih vrst prometa imamo in eh, treba je tudi upoštevati naložbe, ki so jih določeni operateri že opravili. Te naložbe ne bi smele biti izgubljene zagotoviti je treba tudi, da bomo imeli na voljo vsa elektronska sredstva za izmenjavo informacij. Potrebujemo neutralne sisteme, zato da ne bo prišlo do dominantnosti določenih platform. Vse platforme morajo biti interoperabilne. In eh, ta vprašanja smo vključili tudi že v druga poročila, s katerimi smo se ukvarjali v tem odboru. Mislim, da vse skupaj gre v pravo smer tako da upam, da eh, bomo to čim prej tudi sprejeli. Merci beaucoup. Hvala, gospa De Monte. Gospod Zlotovski, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala. Tudi jaz bi rad eh, čestitev in se zahvalil Klaudiji Šmit in drugim poročevalcem in poročevalkam v senci. Poročilo je zelo dobro. Seveda mislimo, da je bolje stvari poenostavljati, ne zapletati in zato si um, želimo tega tudi na področju prometa. Elektronski dokument je bolj vladljiv, ima veliko več prednosti kot papirnati dokumenti in zato to poročilo podpiramo. Hvala. Uh, zdaj pa gospa Bilbao, izvolite. Hvala in pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi se zahvalila, eh, poročevalki Klavdiji Šmid za njeno delo. Zahvaljujem se tudi njeni ekipi in vsem našim ekipam, ki so nam, eh, pomagale doseči tako dober dogovor. Petnajst kompromisov imamo. Glavni cilj tega poročila, ki, eh, tudi predstavlja del svežnja mobilnosti, je naslednji. Namreč, evropska industrija naj bi na področju digitalizacije, dekarbonizacije in inovacije eh, postala vodilna v svetu. Trenutno imamo zelo razdrobljen pravni okvir, imamo tudi sisteme, ki niso interoperabilni, eh, potem ehm, razni državni organi ne priznavajo vseh eh, dokumentov med seboj. In s tem eh, dokumentom bomo dobili jasen okvir in pa tudi eh, možnost interoperabilnosti. S tem bodo tudi javni organi in pa um, zasebni ponudniki in operaterji razumeli, da bo promet na ta način postal bolj učinkovit, bolj transparenten in manj onesnažujoč. To so tisti. Uh, ključni elementi tega poročila. Vsi upamo, da bo to poročilo eh, čim prej sprejeto, da se ga bo začelo izvajati v naslednjem mandatu. Eh, hvala. Gospod Dalunde, izvolite. Eh, Zahvaljujem se poročevalki za ta dober predlog. Mislim, da gremo v pravo smer. Zadovoljen sem tudi s tem, da da je um, poročevalka zagotovila to, da že obstoječi informacijski sistemi uh, lahko delujejo še naprej, uh, torej da dobijo certifikat. Ne bo torej enega samega velikega podjetja, ki bo v sektorju transporta uh, prevladovalo. Upoštevali bomo tudi manjše operaterje. Um, to se mi zdi dobro, bi nam pa bilo všeč, če bi več naredili za varstvo okolja. Eh, elektronske notifikacije bi bile, po mojem mnenju, boljša rešitev. Treba je izkoristiti ves potencial transporta v okviru zelene logistike in eh, mislim, da bi lahko eh, na ta način imeli bolj pozitivne učinke na okolje. Transportni sektor je edini gospodarski sektor v Evropski uniji, kjer se emisije še naprej povečujejo. In zato poročevalko pozivam, naj sprejme naša predloga sprememb 53 in 55. Tukaj ne gre za nobene radikalne predloge, ampak samo za to, da se eh, bolje zaščiti okolje. Hvala. Bart Stas? Bart Stas, želite besedo? Potem pa gospa Koživska. Uh, good afternoon, thank you very much, Madam Chair. Good afternoon, ladies. Pozdravljeni, gospe in gospodje, hvala za besedo. Zelo kratka bom, samo nekaj hitrih eh, komentarjev. Najprej bi se zahvalila poročevalki in pa vsem poročevalcem v senci ter vsem članom tega odbora, zato ker ste še enkrat več pripravili jasno sporočilo. Rekli ste, da je treba digitalizirati, poenostavljati in eh, bolj na široko uporabljati IT rešitve. Zelo pozdravljamo tudi kompromisne predloge sprememb. Mislimo, da gredo v pravo smer, torej v isto smer kot predlog komisije. Zagotoviti želimo, da elektronske izmenjave informacij postanejo neka norma v transportnem sektorju. Nekateri, ki ste se danes oglasili, pa ste povedali tudi, da potrebujemo pravno zavezojoč in harmoniziran okvir na evropski ravni. To bo najbolj učinkovit način za doseganje tega cilja eh, na evropski ravni, ne samo stališča operaterjev, ampak tudi stališča podpore za evropsko industrijo in evropskega gospodarstva na splošno. Zelo smo zadovoljni s poročilom in kompromisnimi predlogi. Mogoče samo še eno vprašanje in mislim, da sem že slišala razlago. Poročevalka sama je to omenila, namreč, da po eni strani moramo zagotoviti, da bo sistem uh, deloval, ampak da bo eh, hkrati tudi organiziran tako, da bo veljal za vse operaterje. Samo na tak celovit način, s takim celovitim sistemom bomo lahko zagotovili, da bodo digitalne rešitve in elektronski dokumenti ustrezni. Eh, še posebej pa je treba upoštevati tudi MSP-je, za nje smo pripravili tranzicijsko obdobje tako da ne bodo prisiljeni digitalnih storitev in certificiranih platform uporabljati, dokler ne bodo dobili ustrezne ponudbe eh, za um, tako platformo. V poročilu se omenja tudi to, da je treba um, razširiti področje uporabe tudi na določene mednarodne konvencije. To bo treba še analizirati, zato da bomo videli, kako to narediti na čim bolj učinkovit način. Uh, tega. Ja, um, nismo želeli tukaj spremenjati mednarodnih uh, uredb. E, želimo, da e, vse skupaj ostane stabilno in da se zagotovi neko stabilno okolje za podjetja, ki delujejo v mednarodnem okolju. No, razen teh dveh komentarjev pa želim samo še enkrat čestitati poročevalki za odlično delo pri tem predlogu. Zelo pozdravljamo tudi to, da uh, smo dobili toliko kompromisnih predlogov, ki jih podpira celoten odbor in upam, da se bo to odrazilo tudi na glasovanju. Uh, toliko z moje strani, hvala. Hvala za ta vaš prispevek. Gospa Klaudija Šmit, še vi dobite besedo za zaključek. Izvolite. Ja, Hvala lepa. Še enkrat. Hvala lepa tudi komisiji. Hvala lepa za hvalo, ampak že zadnjič sem dejala, sedaj moramo to izvesti. In če se nečesa na smrt bojimo, potem tudi lahko umremo, ampak dobro, komisija se ne boji in bo storila ustrezne korake. Hvala lepa za to. Hvala. Hvala, gospa Klaudija Šmit. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem.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 No, še jaz moram glasovati. Dobro, no, najprej kompromis sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 53, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe je 54, za, proti vzdržani, sprejeto. Petinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro. Petinpetdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Prav ste imeli. Zavrnjeno. Sedeminpetdeset, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Želite tudi to preveriti? Dobro, bomo preverili predlog spremembe. 57 glasujemo. Konec glasovanja. A, zavrnjeno. 56, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani, sprejeto. Devetinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto skupaj zdaj v bloku več amandmajev. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemindevetdeset in sto v bloku, kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, nekateri izgledate utrujeni bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. E, kaj se je pa potem zgodilo? Niste želeli dvigati rok? E, ne, niso krive moje oči, nisem za vse odgovorna jaz. Kompromis 15, kdo je za? Proti? vzdržani. Devetindevetdeset je postal brezpredmeten. Bomo še enkrat. Kompromis petnajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sto tri za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedemindvajset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis ena za. Proti. Vzdržani. Sprejeto kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto in 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa celotno besedilo glasujemo elektronsko. Izvolite, glasujte, prosim. Et le vote est clos. Konec glasovanja. 34 za, 2 proti. Čestitke, gospa Schmidt, vaše poročilo je bilo z veliko večino sprejeto. Tako, nadaljujemo z glasovanjem. Smo pri predlogu uredbe parlamenta in sveta, kar se tiče elektronskih informacij glede prevoza blaga.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

predstavitev komisije o osnotku delegiranega akta o določilih za sodelovalne inteligentne prometne sisteme. Poročilka, poročevalka je gospa Meissner. Prosim, beseda je vaša. Počakajte trenutek, gospa Meissner. Ah, A ne, pravijo mi, da je najprej na vrsti komisija. Aha, ni še predstavnika komisije. Bomo malo počakali. Euh, Thank you. glaube, jetzt kann es losgehen. Tako, mislim, da sedaj pa lahko začnemo. Kaj ne? Ehrlich gesagt, ich weiß, was ich. Skrivno rečeno, vem, kaj želi povedati komisija, ampak najprej mora dobiti besedo komisija. Mislim, da je vrstni red tudi pomemben. Zato mislim, da sicer sem poročevalka, to je res, ampak gre za predstavitev komisije, tako da mora dobiti besedo prva komisija in potem bomo mi podali pripombe. Zato mislim, da ima najprej besedo komisija, potem pa jaz. <laughs> Gospa Majstner, da, komisija je pripravljena. Predstavnika komisije še ni bilo, zato ste dobili besedo, sedaj pa je tukaj. Kdo bo spregovoril v imenu komisije? Uh, good afternoon, everybody. Voilà, la parole est à vous. It is... Dobar dan vsem. Veliko veseljem je, da sem lahko tukaj z vami danes popodne. Smo v fazi, ko lahko končno rečemo, da je ukrep, ki ga pripravljamo, kar se tiče sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov, končno na portalu in to je resnično velik korak. Dobili smo vašo podporo kar nekajkrat, ko priznavate pomen sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov za varnost in učinkovitost prometa, pa tudi za omogočevalce samostojne mobilnosti in za to, da smo lahko pionirski v EU, kar se tiče tega pomembnega razvoja. Od pasivne varnosti k aktivni varnosti smo prešli in sedaj tudi še k korporativni varnosti. To je zelo pomembno leto 2019, je torej leto, ko se bo to vse začelo dogajati. In dobro smo začeli, objavili smo to na portalu za boljšo zakonodajo in upamo, da bomo to dokončali do 15. marca. Na hitro naj povem, zakaj gre v tem dirigiranem aktu, dirigirani uredbi. Najprej želeli smo zagotoviti pravno gotovost in skušali zagotoviti široko uporabo teh sistemov. Predolgo smo čakali na njih video. To zajema tako komunikacijo vozila z vozilom kot vozila z infrastrukturo, In glavni cilj je bil, da bi ponudili interoperabilnost, sodelovalnost in kontinuiteto sistemov. Zato smo se lotili treh večjih tem. Najprej varnost. Če želimo, da bo vsak uporabnik cest, da se bodo lahko pogovarjali med sabo in tudi z infrastrukturo, potrebujemo zaupanje. Drugič, storitve. Kaj točno si bomo izmenjevali? ta sporočila morajo biti razumljiva po vsej EU. In tretjič, najtežji del je tehnologija. Če morajo vsi biti povezani, potem se moramo pogovoriti o tem. Potrebno je spostaviti, da ta delegirana uredba predstavlja prvi korak, še veliko drugih bo. Imamo začetni seznam storitev in kako jih uveljaviti. Pričakujemo pa precej sprememb. Veliko storitev bo dodanih, dodatne tehnologije bodo, bodo dodane. Naprimer, da bomo izkoristili trenutno znanje. To skušamo pripraviti na izjive prihodnosti, skušamo pa to tudi pripraviti začetnim koraki. To je ključni izjiv, kajti brez tega ne moramo dati gotovosti tistim, ki izvajajo storitve že danes. Ne moramo zagotoviti, da bodo vsi, ki so povezani, povezani tudi v prihodnosti in da bo zagotovljena kontinuiteta storitev. Hvala lepa še enkrat, vesel sem, da sem tukaj, ker smo sedaj resnično v končni fazi tega pomembnega projekta, ki traja vsaj že desetletje. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hvala lepa, gospod van der Linden, za to zelo kratko predstavitev. Ampak imamo veliko vprašanj. Gospa Meissner, sedaj pa ste na vrsti vi kot porčaka. Da, ta, torej vrstni red je sedaj pravi. Želim se tudi sama oglasiti. Hvala lepa komisiji za predstavitev. Mislim, da je zelo pomembno, da še prav posebno, ko gre za inteligentne prometne sisteme, za povezano vozila in tako dalje, da resnično pazimo na to, kaj je potrebno, zato da še naprej spremljamo napredek, da poskrbimo za varnost in da se seveda tudi vozi lahko pogovarjajo med sabo. To je to, pomenilo pa je zaupanje, to mi je všeč. Gre za podatke, gre tudi za varstvo podatkov, to je za nas kot parlament vedno pomembno, gre pa tudi za to, da pripravljamo pot z delegiranimi akti, v tem primeru da ugotovimo, kaj potrebujemo zakonodajno, da bi to varnost dejansko zagotovili in, in bi dopustili tehnološke novosti. Tema je zelo napeta, zelo pomembna, zelo veliko napredka lahko prinese še prav posebno na področju prometa. Če bomo imeli povezana vozila, ki komunicirajo med sabo, to lahko poveča varnost, to lahko razbremeni voznike, to lahko daje tudi veliko ad hoc informacij, ki bo potrebno. Mm imeti za večjo varnost, bolj takoč promet, ampak je pa to povezano tudi z varstvom podatkom. To so tvegane in zato se zahvaljujem komisiji za, to, za ta predlog. Temu ne moremo govarjati, to se mi zdi dobro, kar ste pripravili. In kot sem dejala, lahko rečem, da je to zelo zanimivo, kaj vse bo mogoče v prihodnosti. Na srečo imam tasta, ki je točno na tem področju dejal in kot inženir in izumitelj, tako da hvala lepa za pripravo, kar se mene tiče, lahko začnemo točno tako. Hvala lepa, gospa Meissner. Gospod Vin van de Kamp. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa. Ne razumem točno, zakaj Evropska komisija zahteva delegirani akt pri tem. In zakaj je ta zahteva zahtevala toliko, požela toliko kritik od drugih? Delegirani akt temelji na ustreznem seznamu. Naj pa zelo iskreno povem, če, om, lahko, če bi naj omenil lobiranje, ki sem ga doživel, potem je ta delegirani akt povzročil veliko živčnosti. Moje vprašanje bolj za vas, predsednica, kot komisijo je, kakšno je naše stališče. Imeli smo javno posvetovanje o tem delegiranem aktu in to posvetovanje še teče do 8. februarja, mislim, da je odprto. In ni prav veliko časa več, kaj tik malo bodo volitve. Tako da želim vedeti, kaj lahko povem in česa ne smem sem uljuden človek po naravi, ampak ustrajam pri svojih pravicah. Moje drugo vprašanje, to pa je za komisijo, pa je sledeče. Tehnološka neutralnost, ali je to tudi vključeno, delegirani akt zelo jasno predstavlja izbiro. In kar se mene tiče, gre tukaj za pristransko izbiro, kar se tiče Wi-Fi sistemov. Tukaj nismo poštevali prav veliko novih tehnologij. Ne smemo zanemariti tega. Drugič se že pogovarjamo s komisijo in imamo že tehnologijo 5G, tako da bo potrebno posodobiti tehnologijo. V 33. členu je, začasna določba, kjer lahko je zapisano nove tehnologije vključujemo. Ampak ne razumem, zakaj tega nismo storili. Tehnologija se seveda razvija zelo, zelo hitro. Razumem komisijo, ko pravi, da ne moramo vsega izvesti kar jutri, to je res. Ampak eh, tempo razvoja je tako hiter, da mislim, da da bo ta tehnološka neutralnost povezana z medoprebilnostjo. In to ni ustrezno ravnoteženo v delegiranem aktu. To je bilo omenjeno samo zato, da bi tukaj zasidrali Wi-Fi. Nove tehnologije je potrebno bolj podpirati, niso dobile priložnosti, zato pozivam Evropsko komisijo, da premisli o tehnologiji, raznolikosti tehnološkega razvoja. Pripravil sem poročilo o avtonomni vožnji na lastno pobudo in vem, kaj vse se dogaja, tako da potrebno je ustrezno upoštevati tehnološki razvoj. In končno, kar se tiče uredbe, splošne uredbe o varstvu podatkov, govorili smo že zadnjič o povezavi s tem dosejem, Odgovori Evropske komisije so zelo nejasni glede tega. Je ta delegirani akt v skladu z GDPR ali ne? Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lepa, gospod Wim van de Kamp. Zastavili ste mi neposredno vprašanje, naj odgovorim. Vedite, da smo v tem trenutku dobili osnutek delegiranega akta, ne pa še delegiranega akta, končnega delegiranega akta. To je torej pripomba na vaše vprašanje. Sedaj pa gospod Ertu, prosim. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa tudi Evropski komisiji in poročevalki. Moje vprašanje gre v podobno smer kot kolega Van de Kampa. Nasplošno mi gre za to, da tehnološko izvem od Evropske komisije, ker nam to zaenkrat ni uspelo, kaj govori za določeno tehnologijo in kaj govori za drugo tehnologijo. Torej, kateri tip tehnologije izbrati, čisto konkretno. Wi-Fi, to, kar imamo trenutno na razpolago, če prav vidim, in to je želja Evropske komisije, proti 5G, katere prednosti ima Wi-Fi, pa 5G ne, oziroma obratno, to bi rad vedel od Evropske komisije. In potem še eno vprašanje za vse nas, tudi za Evropsko komisijo, če v delegiranem aktu spostavljamo tehnološko neutralnost in želimo to doseči za enostavno spremembo formulacije, potem je to po mojem mnenju to že tako daleko sežno, da se mora politično odločati o tem. Torej, z drugimi besedami, ali je sploh primerno, da imamo takšno politično odločitev v delegiranem aktu in da o tem odločajo uradniki Evropske komisije. Prosim, ne, me razum, ne razumite me napak, nočem omaloževati, vendar pa zelo me zanima razlika med obema tipoma tehnologij. Hvala lepa, gospod Ertu, gospa Kilonen. Hvala lepa podobno vprašanje imam za komisijo, kaj ti mislim, da je predlog za delegirani akt tak, da ni tehnološko neutralen. Večkrat smo že zahtevali tehnološko neutralnost. To je bilo zelo pomembno vprašanje za nas v parlamentu. Mislim, da je to potrebno spoštovati tudi strani komisije. potem pa še veliko vprašanj z moje strani, kar se tiče pravne negotovosti v Evropi. Namreč ne opredeljujemo pojma interoperabilnost. Kako bi naj to uresničili na vsakodnevni podlagi, to je zelo pomembno vprašanje po mojem. In potem, ko moramo izbirati med tehnologijami in staviti vse v bistvu na enega konja, mislim, da to ni dobro. Kaj ti? Mislim, da se poraja že kar nekaj vprašanj. Ali je 5G dober za gost promet, za povezovanje vozila z vozilom in ali bi lahko to zagotovilo varnost za najbolj ranljive osebe v prometu, kolesarje in pešce, ki bodo dejansko plačali za uvajanje in bi naj zagotovili kontinuiteto in nadgradnjo za to, da bomo v skladu z najboljšimi praksami. Torej, še vedno upam, da bo komisija to preverila, kajti če izberemo samo eno pot, potem lahko samo dodajamo. Ni pa, mislim, da to poštena podlaga za vse razvijalce programske opreme, ki upravljajo odlično delo posod po Evropi. Če stavimo vse samo na enega konja, nam morate povedati, zakaj se to dogaja, kakšen je razlog ali kakšen konj že sedi v vašem naročju in zato stajete na en. Torej, resnično moramo točno vedeti, zakaj je tako. Sicer bi vsak lahko pripravil tak predlog. Hvala lepa, gospa Kilonen. Sedaj pa še sama, ker sem tudi sama poročala o senci na to temo. Hvala lepa za vašo predstavitev, komisija. Ampak zelo, zelo veliko vprašanj imam za vas. Najprej, evropske volitve so pred nami in komisija nam je dala nek rok, strinjam se z vami, gospod Van de Kamp, 15. marec. Besedilo parlamenta bi naj bilo pregledano in če bi naj pregledali vse točke za in proti, potem ne razumem dejstva, da komisija ocenjuje, da je sposobna to uveljaviti kar se da hitro, zato da bi parlament potem tudi lahko izkoristil svoje pravice, predvsem pravice pa tudi obveze. Kajti končnega akta še nismo dobili. 15. marec pa je blizu. Ne morem zagotoviti, da bodo vsi navzoči v dvorani. Takrat je moje prvo vprašanje. Spak Kilonen, to ste že omenili, varstvo podatkov, tudi sama želim to omeniti. Varstvo podatkov je bistven izziv, ključen izziv za evropejce. In v uvodni najudi 29 omenjate Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ali je komisija pridobila njegovo mnenje in kaj pravi o tem mnenju, kaj ti mi ga nismo dobili. Potem nadalje, gospod Ertuk, gospod Vin van de Kamp, spregovorila sta tudi o temi, ki je tudi pomembna za nas. Vsi govorimo o tehnološki neutralnosti. In naenkrat sedaj komisija priporoča izbiro tehnologije, enega tipa tehnologije. Moje vprašanje je čisto preprosto. Kaj opravičuje, da ste vi, ne pa mi, so zakonodajalci tisti, ki odločajo o tem? Zakaj komisija odloča o tem? Namesto nas? Mi imamo pravico, ker smo so zakonodajalec. To je prvo vprašanje. Drugo je tudi zelo preprosto. nekateri ekonomski dejavniki pravijo, da je se potrebno tega lotiti na ustrezen način. Zakaj tako hitimo, če pa nam veliko ljudi pravi, da še nismo pripravljeni? In potem, gospod Van de Kamp, strinjam se z vami glede hipoteze, glede drugih tehnologij, še pa posebno to, kar imenujemo. In prav je, da ste to omenili, gospod Majsnen. Vprašanje 5G. Sama menim, hipotetično, da bi drugačna tehnologija, tudi 5G, lahko v delegirani akt bila vključena. Ali vi pa predlagate, da bi to bi naj bilo kompatibilno s prvo tehnologijo, ki bo uveljavljena, torej moje vprašanje, kakšna je vaša opredelitev med operabilnosti, kaj razumete potem, zakaj bi naj prišle ki bili kompatibilni s prvo in ne obratno? To je pošteno vprašanje. In potem, končno, to je zelo drago in zdi se nekoristno, da razvijamo potem drugo tehnologijo. In potem še eno vprašanje, hipotetično, če bi imeli drug tip tehnologije, kdo od strokovnjakov bi imeli? ocenil razvitost te tehnologije, kakšna bo sestava te skupine strokovnjakov. Na ravni EU imamo veliko strokovnjakov in dosti imam tega, ne vemo, odkot prihajajo. Mene pa zanima, odkot so. Povejte mi torej, kdo bo sestavljal to skupino strokovnjakov, kakšni bodo kriteriji, kdo bo sodil o razvitosti tehnologije, kdo bo to določil, vi komisija ali mi z našimi okrepi preglednosti ki odločajo o vsem tem. In potem bi rada vedela, ali bodo države, ki bi rade sprejeli ta akt, dirigirani akt, kaj odgovorite tem državam? Ali odgovarjate na splošno? Mislim, da moramo tukaj vse obravnavati pregledno in demokratično in potrebno je v to vključiti tudi Evropski parlament. Tako, hvala lepa. Toliko z moje strani, sedaj pa gospod Rike. <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Mislim, da je veliko vprašanj že bilo zastavljenih. Tri pripombe bom podal. Prva pripomba, izziv je velikanski. Tukaj je sicer dirigirani akt, ne gre za kvote sardin ali kakšno malenkost, ne, gre za zelo, zelo pomembno temo, kar se tiče splošne varnosti in industrijske politike. To je sedaj dirigirani akt, v take obliki smo to dobili. Ne vem, ali ste prebrali več kot 200 strani te tehnične priloge. Res je, to je tehnična razprava, ki je zelo zapletena. Ampak to se zgodi, da imamo na koncu dirigirane akta. Že postavljena desta, končna desta in potem spoh ne vemo, kaj lahko parlament stori. Torej se sprašujem, in to traja že kar nekaj let, da se dogaja, da dobimo dirigirane akte, v trenutku, ko je potem težko se izreče o delegiranem aktu. Nekaj nam date in potem mislite, da bomo to kar tako potrdili. To je nevarno. In potem, kar se tiče oblike, mislim, da je to veliko kolego že dejalo. Lahko se vprašamo o tem, ali je oblika, ki je bila podana prava. Najprej prvič, zakaj ta izbira? Medtem ko veliki konkurenti ZDA še niso izbrali ali pa so izbrali drugače kot je Kitajska. In morda bi se lahko bo počasi odločili. In potem tehnološka neutralnost, o tem je že bilo govora, in kompatibilnost razčošča ali padajoča. Nisem specialist, ampak zdi se mi, da se tukaj zastavlja veliko težav, tako na tehnološki podlagi, kot tudi na podlagi naložb. Težko sledim, ker ne poznam prav dobro argumentov tehnologije in mislim, da je ta priloga nekoliko taka, da mene opogumlja ampak mislim si, da bi morda imeli lahko tukaj najprej politično razpravo, tehnološka neutralnost bi naj bila obvezujoča in tako dalje, varstvo podatkov. To je seveda politična razprava. Mislim, da bi ta razprava morala biti bolje argumentirana, da bi jo vsi bolje razumeli. In ali je ta oblika delegiranega akta prava. Končujem, gospa predsednica. Mislim, da bi se parlament moral mobilizirati, da ugovarja temu. Ne, da smo proti predlogu, ampak smo proti postopku, kot je bil začet. Ne skrbite, gospod Rike, nadziramo vse skupaj. Besedo dobi spet komisija. Gospod, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa predsedujoča. Najprej bom skušal odgovoriti na različna vprašanja. Kar nekaj vas je omenilo varstvo podatkov in zasebnost. To je res ključni element pri tem. Element, ki se ga moramo lotiti in ki se mu ne moramo izogniti. Cilj, ki ga skušamo doseči, pa je izboljšati varnost v prometu in učinkovitost prometa. Sredstvo, kako to storiti, je delitev podatkov. Ko si začnete izmenjavati podatke, postane varstvo podatkov pomembno. Temu se ne da izogniti, lahko pa se tega ustrezno lotimo. Potrebno je vedeti, da ta delegirana uredba ne daje definitivnega odgovora, kako se bomo tega lotili. Delegirana uredba jasno pravi, da GDPR v polni meri velja. To je okvir, ki ga imamo v Evropi, kar se tiče vprašanj, ki so povezana z vlastnim podatkom. Prav tako je zapisano, da kot del varnostnega poglavja nudimo veliko elementov za minimalizacijo pomislekov glede varstva podatkov. Naprimer, vsako sporočilo, ki ga bodo vozila pošiljala, je anonimizirano. To pomeni, ta anonimnost se vse čas spremina. In nadalje sistemi si bodo izmenjevali le podatke, ki so nujno potrebni za omogočanje storitve. In končno, tisti, ki bodo ponujali storitve, kakšne storitve bodo ponujali, bodo morali zagotoviti, da v polni meri spoštujejo splošno uredbo varstva podatkov. To ni nekaj, kar lahko storimo v tem delegiranem aktu. Nadalje, mislim, da je to točka, ki je požela največ pozornosti, verjetno vseh. Spregovorili ste o tehnološki neutralnosti. Kaj pa prihodne tehnologije? Najprej naj začnem s tem, da ste poprašali, kaj skuša storiti komisija. Skušamo izboljšati varnost v prometu, to skušamo storiti. In da bi to storili, želimo povezovati uporabnike cest ko to počnete, morate govoriti o tehnologiji, kako bom povezal vse uporabnike. In čisto enostavno je to danes, kar vidite v trigiranem aktu, edina možnost, ki je na voljo danes. Nimamo alternative. Upali smo, da bo ta različica delegiranega akta že vsebovala dve možnosti. Če se spomnite, kaj smo zapisali 2016, eksplicitno smo dejali, da je to, kar potrebujemo na tem področju, hibriden pristop k informacijskim tehnologijam. S tem smo mislili dopolnilne, komplementarne tehnologije, različne prednosti za različne storitve. Upali smo, da bomo imeli vsaj dve takšni tehnologiji že uveljavljeni. Žal, to ni bilo možno, kajti izvedba še ni na tej ravni. To bo prišlo, to smo prepričani. Zato sem na začetku dejal, da pričakujemo precej predlogov sprememb. To, kar počnemo danes, pa je, da zagotavljamo, da je to, kar predlagamo danes, dejansko interoperabilno. To pomeni, da skušamo zagotoviti, da če bo kdo od vas vzel vozilo, naj se gre za avtomobil, kombi, tovornjak, avtobus in če se boste peljali po Evropi in boste naleteli na kakršno koli drugo vozilo, da se bosta ti vozili razumeli. Za to gre. To pomeni interoperabilnost za nas. In se upravičujem, da moram to reči. Zato potrebujemo veliko tehničnih elementov v prilogah. Vem, vem, razumem, to je zapleteno. Težko je to razumeti, ampak v bistvo ni tako težavno. Želimo si zagotoviti, da se bodo vsi razumeli kaj to pomeni. Vprašanje, kakšno vlogo bodo odigrale prihodne tehnologije. Pomembno si je zapomniti, da je to, kar je zapisano v zakonodaji, veljavno samo za ta prvi niz storitev. Z drugimi besedami, če pridejo prihodne tehnologije in bodo, to vemo. Pričakujemo, da bodo omogočale nove storitve, storitve, ki jih potrebujemo in jih bomo zahtevali s temi novimi tehnologijami. In to ne bo potem proti trenutni zakonodaji. Pravimo pa, da če kdo uveljavi to, kar je na voljo danes, potem želimo, da lahko že jutri uporabljajo določene storitve. In res je, tehnologija, še prav posebno na področju IKT, se zelo hitro razvija. Ampak ne moremo pa enako reči za naša vozila. Če kupite danes vozilo, si želite, da bo delovalo tudi jutri in čez deset let. Kaj ti poprečna starost vozila je 15 let. Ne želimo si, da bi tista vozila čez dva leta potem ne mogla uporabljati teh storitev, še prav posebno, ker vemo, da za darovanje teh sistemov potrebujemo ustrezno opremljenost visokega deleža flote in zato potrebujemo kar nekaj časa in to moramo začeti danes. Z drugimi besedami, če me sprašujete, kakšne alternative je komisija imela, well, torej lahko bi počakali. In ko bi imeli potem 5G, bi se strinjali, da bi bilo to stezno zvati, bi se spet pogovarjali o tem in bi potem ljudje spet spraševali, počakajte. 6G je skoraj da pripravljen, boljši bo. Počakajmo na 6G. Hvala lepa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala za vse te informacije. Gospod Vandekamp, imate minuto in pol na razpolago. Predsedujoča, naj začnem takole. Zelo se strinjam z Evropsko komisijo, da moramo čim prej spraviti skozi ta delegirani akt. To ni sporno. S tem se zdaj ukvarjamo že deset dni, to je preveč, ampak ne vem, ali se moramo odločiti za eno tehnologijo, ki je že pod velikim pritiskom, ker se zadeve hitro odvijo. Ravno zaradi tega imamo delegirane akte, ki bi nam omogočili ravno to, da čim prej uvedemo nove tehnologije. Ne govorimo namreč o neki WiFi mreži ali o mobilnih telefonih. Gre za to, da potrebujemo vozila, ki bodo samovozna in to je nekaj popolnoma novega. In zato ne vem, ali je ta delegirani akt, če sem prav razumel, že odločen za eno tehnologijo. Ne vem, ali je to samo osnutek in zdaj imamo tukaj nujno vprašanje, na katero ne poznamo odgovora. V čem je prava razlika med obema tehnologijama? Rad bi videl, da bi nam komisija to obrazložila tako, da bi vsi razumeli. Ampak prosim, lepo, pojasnite nam, zakaj gre, kadar gre za nove tehnologije. Da, hvala lepa, gospa majster, izvolite. Ja hvala lepa. Opazila sem, da sem bila veliko bolj pozitivno nastrojena kot moji kolegi. Verjetno je to praviti s tem, da se tudi zasebno zelo veliko ukvarjam s tem, kako je to. In zato se mi je predlog komisije zdel dober in se ga podprla. Na splošno se lahko navežem na to, kar je bilo ravno kar povedano. To je področje, ki resnično revolucionira, lahko revolucionira področje varnosti v prometu. To je dobro, želimo si več varnosti v cestnem prometu. Zato je spostavljeno varnost, varstvo podatkov je tudi pomembno. V zasebnem okolju sem se s tem veliko ukvarjal, kako bi lahko to storili, da bi torej tehnologija, tudi neutralnost sem vedno zahtevala, kaj imamo in dejali so mi Wi-Fi, G5, G6, bo prišel G7 tudi, verjetno. Torej, to je področje, ki je zelo pomembno za naš odbor. Izboljšana varnost v cestnem prometu, to lahko spremljamo. Istočasno pa tehnologija neverjetno hitro napreduje. In zato razumem, da komisija to, kar je trenutno na trgu, presoja. Jasno mi je, da z dirigiranimi pravnimi akti, če bo kaj novega, spet pride v parlament. To je za me samo po sebi umevno, s tem se že dolgo ukvarjamo, s temi inteligentnimi prometnimi sistemi. Zato tudi 15. marec za me ni prezgoden. Zdaj moramo storiti nekaj, da se bo zato da se bo razvoj lahko nadaljeval. Zato sem tudi dejala, dobro se mi zdi, da je omenjeno zaupanje. Potrebujemo zaupanje. Tukaj gremo v smeri, ki je še ne poznamo. In seveda pri ljudeh obstaja veliko pomislekov in dvomov, naprimer, kar se tiče kolesarjev, pešcev, kako pa bo to, če bo samodejni sistem komuniciral z drugim sistemom, kako bodo vzorovani in potem, kaj bo, če se vozila povežejo proti meni kako lahko zagotovimo, da ne bomo zagotavljali samo varstva podatkov, torej moje osebne podatke, da ne bodo uporabljeni steni neoprobočenih oseb, kako bomo lahko zagotovili, da bo določena prometna situacija resnično bolj varna, ne pa še nevarnejša. To je vse, kar nas seveda skrbi, ker če se ne poznamo, nas nadaja z dvomi veliko sem se ukvarjala s tem, ker sem zdi veliko logičnega in toliko vprašanj nimam kot kolegice in kolegi. Seveda, to je postopek, ki še traja. Kar se mene tiče, torej, ta pripomba, dobro se mi zdi, da imamo delegirane akte. Še enkrat pa, izhajam iz tega, da nas boste vedno znova obveščali o tem, to je bilo tudi sedaj tako, če se je razviro kaj novega, je bilo potrebno potem se posvetovati in tudi prilagoditev je zame potreben pogoj za prihodnost. Komisija danes se še ne more odločati in predlagati tehnologije, ki jo sploh še ne poznamo. To je vse zelo hiter postopek in vedno moramo skušati spremljati postopek in skušati tudi spodbujati inovacije v Evropi. Ne glede na to, kaj počnejo Kitajci, če imajo drugačen sistem, imajo pač drugačen sistem. Mi pa potrebujemo sistem, ki bo resnično deloval in bo interoperabilen med vozili. Merci beaucoup, madame Meissner. Hvala lepa, gospa Meissner. Naj povem samo to, da še vedno nimamo dokončnega akta. Torej imamo nek akt, pa ni dokončen. Ne vem, kdaj nam bo komisija poslala končni akt. To je zaenkrat samo osnutek. In ne vemo, v čem se razlikuje od tega dokončnega akta. To je prva stvar. Druga pomembna zadeva pa je, roki. Zelo mi je žal, kolegice in kolegi, ampak že spet bo to zelo prepozno. In v tem času ne bomo imeli ničesar od tega, kar ste omenili, ne bomo imeli dovolj eh, demokratične transparentnosti in niti ne pravega stališča Evropskega parlamenta. Potrebujemo torej koordinacijo in v zvezi s tem potrebujemo morda rezolucijo, ki bo delovala, ker ne vem, kaj se bo dogajalo potem. Torej, stališče našega odbora v imenu Evropskega parlamenta, da se te zadeve ne morejo odvijati tako, tudi če eh, komisija meni, da tehnologija hitro napreduje, smo mi vseeno so zakonodajalci. No, še enkrat bi vprašal komisijo, glede tehničnih specifikacij obeh sistemov, prosim, da nam razložite nekoliko podrobneje, v čem so razlike, kakšne so tehnične možnosti, ki se ponujajo s tem. Rad bi vedel nekaj več o tem, da bi bolje razumel, zakaj se je komisija tako odločila, kot se je. Hvala, gospod Ertok. Torej, prosim komisijo, da nam v zvezi s tem vprašanjem, pošlje pisni dokument, da bomo imeli vsi iste informacije v rokah. To je torej naša zahteva. Sekretarjat bo temu sledil, torej hočemo imeti jasne pisne odgovore na temo razlik med obema tehnologijama. Hvala lepa v zvezi s tem. Zdaj pa gremo naprej. Oprostite, pravi predsedujoča, gospod Ertug. E, kot veste, sem zahtevala pisni odgovor Evropske komisije na vaše vprašanje, da bomo vsi na tekočem. No, nadaljujmo. Zdaj pa gremo na drug delegirani akt. Dobrodan, gospod Marinescu. Poslušali bomo predstavitev komisije v zvezi z delegiranim aktom o dronih v odprti kategoriji. Dobar dan, gospod Kolanic, kako kaj? Gre dobro? No, delegirani akti v zvezi z droni. Najprej gospod Marinesku, naš poročevalec, odpiram razpravo gospod Kornelis, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, cene kolegice in kolegi, dame in gospodje, hvala za to povabilo, da vam spregovorimo o pomembni temi dronov in še zlasti o pričakovanih delegiranih aktih, o dronih, ki se uporabljajo tako imenovani odprti kategoriji. Ta osnutek akta je bil predložen v razpravo javnosti ob koncu prejšnjega leta in naj bi ga komisija sprejela v februarju, najverjetneje. Potem pa bo lahko Evropski parlament opravil svoj pregled. Rad bi nakratko predstavil predlog, ki smo mu sledili ob pripravi tega svežnja. Eh, v zvezi s temi zrakoplovi in naj pojasnim tudi povezavo med različnimi pravili, ki so del tega svežna. Namreč ta delegirani akt je samo eno od pravil za uporabo dronov. Eh, sledili smo tudi delu odbora Tran, zavedamo se, da obstaja že dolgo potreba potem, da se vzpostavijo jasna pravila o uporabi dronov po celotni Evropski uniji za zagotovitev jasne in varne ter bolj zelene uporabe dronov. Kot prvo, najbrž se boste spomnili ob uvedbi uredbe EASA v, v septembru Eh, sodijo droni zdaj v pristojnost Evropske unije, ne glede na njihove značilnosti v zvezi s težo, obliko, velikostjo in tako naprej. Komisija je s podporo EASE pripravila dva osnutka eh, zelo podrobnih izvedbenih pravil. Eden od eh, teh govori o uporabi dronov kot uh, zrakoplovov in drugi svežen ima upraviti z drugimi zadevami, glede upravljanja z droni, glede organizacij, ki upravljajo z njimi in minimalnega nabora usposabljanja in znanj, ki jih morajo imeti piloti dronov, torej njihovi upravljavci nadaljavo. To so zadeve, ki bodo podrobne na razpolago v prihodnjih tednih. Vendar je treba vedeti, da je oba ta akta treba brati v povezavi, čeprav bo šlo za različne postopke, če hočemo razumeti celovito podobo tega, kar smo pri komisiji pripravili v zvezi z uporabo dronov. Ureditev tega področja je pravi izziv. Gre namreč za zelo nove zadeve, droni so nekaj novega, hitro se spreminjajo, večinoma so v svetu. Uh, zrakoplovov videti kot moteči in uh, zato je bilo treba preučiti možnosti negativnih možnih učinkov, tudi glede zasebnosti, varovanja okolja, emitiranja hrupa in vse to je treba obravnavati. Droni pa so tudi del novih inovativnih digitalnih tehnologij, ki lahko prinesejo velik napredek glede mobilnosti in storitev, ki se nudijo prebivalstvu. Zaradi tega smo si prizadevali, da bi oba ta osnutka pokrivala s, sočasno drone, ki so recimo majhni, 50 gramov naprimer, ali pa veliki velikosti Airbusa, ki so v bistvu veliki zrakoplavi brez posadke tu gre za to, da pokrijemo področje, kjer delujejo že velika podjetja, pa tudi modelirni klubi in druga združenja, ki že uporabljajo nove tehnologije ter bodoče nove proizvode na tem področju. Zaradi tega smo si tukaj eh, prizadevali. Uh, ustreči tudi vsem zahtevam varnosti, ker so droni pač nova tehnologija, ki jo lahko uporabimo. Uporabili smo najprej uh, pristop, ki temelji na možnih tveganjih in nismo se odločili za zakonodajo, ki se osredotoča zgolj na drone kot vozila. Rad bi se zahvalil za zelo konstruktiven dialog, ki smo ga imeli z različnimi člani tega odbora. Tudi hvala za sprejem in potrditev uredbe EASA lani in tudi hvala za vzdušje sodelovanja, v katerem nadaljujemo nadaljne delo na področju dronov. Delali bomo torej še naprej na področju zasebnosti, delovanja raznih klubov, eh, modelirnih klubov in tako naprej. Vsi ti klubi in njihovi člani bodo lahko še nadalje delovali v skladu z našimi dolgoročno zastavljenimi pravili in postopki, v skladu z mednarodnjo zakonodajo in vsem, kar poznamo do danes. Bo pa treba seveda poskrbeti za registracijo eh, vseh članov teh združen, pa tudi uporabo dronov, ki so lahko tudi manjši od 50 gramov, pri tem pa bo poskrbljeno za varnost osebnih podatkov na tem področju. Torej, uporabili smo izvedbeno uredbo, ki zastavlja sklop pravil. To so zadeve, ki so na razpolago tudi članom tega odbora, že od prejšnjega leta. Tu imamo še drugi svežen, to so pravila za oblikovanje dronov v najnižji kategoriji tvegan, to je v odprti kategoriji, to je tu na levi strani predstavitve. Potem je na delovanju še delegirani akt, ki bo najbrž predstavljen v dveh mesecih, tako kot ga pripravi komisija, ga bo pregledal seveda tudi parlament. Kot rečeno, ta delegirani akt E, ne bo pokrival čisto vsega, zato bomo imeli še druge zakonodajne elemente. Torej, prva kategorija je tako imenovana odprta kategorija, tu gre za majhna tveganja, pri katerih ni potrebno imeti predhodne odobritve. To je e, omejeno na drone do 25 kg, s katerimi je treba vedno delovati daleč od ljudi in eh, v vidnem dosegu upravljavca. Torej gre za omejeno uporabo dronov v tej kategoriji. Vsaka kategorija teh dronov pa vključuje tudi specifično težo in tehnične zahteve v skladi z oznako CE ki velja na notranjem trgu in še lepo ustrezajo vsem tem zahtevam, se jih lahko da na trg in se jih uporablja v eni od treh specifičnih eh, podkategorij A1, A2 in A3. V skladu eh, seveda s posebnimi zahtevami glede znanja in usposobljenosti njihovih upravljavcev, torej pilotov. Druga kategorija, označena tu z rumeno, je specifična kategorija, ta pokriva operacije z višjim tveganjem. V tej kategoriji bo potrebna odobritev, torej avtorizacija na podlagi specifične ocene tveganja, to bodo odobrili pristojni organi ali pa bo potrebna deklaracija skladnosti strani operaterja, ki bo uporabil predhodno določeni operativni scenarij, ki izhaja iz uredbe. Potem je pa tu še specifična kategorija kadar ima operater v rokah certifikat, ki ga predhodno pridobi kot upravljalec lahkega zrakoplova. Potem je pa tu še tretja, tako imenovana certificirana kategorija, označena tukaj z rdečo. Tu gre za enako raven tveganja kot pri tradicionalni aviaciji, tu se pa vedno zahteva celovita certifikacija tega drona, enako kot pri zrakoplovih s posadko, isto velja za operaterja, torej pilota nadaljavo. Tu gre za bolj tvegane operacije, za velike drone, ki lahko letijo čez velika področja, tudi naseljena z ljudmi in pokriva tudi vse operacije, kjer države, članice, njihovi pristojni organi menijo, da potrebujejo posebno stopno certifikacije za zagotovitev varnosti delovanja. To torej kaže, kako delovati v tem območju odprte kategorije. Tu gre za omejitve delovanja v tej specifični kategoriji. Pristop na osnovi oznake CE, ki izhaja iz delegiranega akta, je v skladu ne samo z novo uredbo EASA, temveč se spopada tudi z tveganji, ki izhajajo iz to vrstnega delovanja dronov z omejevanjem njihove eh, višine, ob, območja delovanja v dosegu, vidnem dosegu pilota in uh, opredelitev geografskih območij, kjer tako delovanje ne bo dovoljeno. Vse to je namenjeno omejevanju tveganja. Druge regije po svetu so tudi že začele delovati na podlagi podobnega pristopa, eh, podobno z odprto kategorijo, ki jo poznajo tudi kot. Eh, ena nič sedem v Kanadi in Združenih državah Amerike. Torej, tu gre za operativne omejitve, ki smo jih še dodatno tehnično opredelili po razredih dronov tukaj v Evropski uniji. Te ureditve, uredba, delegirani akti in izvedbeni akti eh, so produkt eh, številnih pobud, na katerih EASA že deluje. Te pobude se bodo spopadale še nadalje s certificiranimi kategoriji, glede samih zrakoplovov, kakšne bodo torej tehnične zahteve do posameznih dronov. Nova pravila pa bodo veljala tudi za eh, pridobljene certifikate za pilote, eh, ki eh, bodo dodatno uveljavljeni k tem, ki sedaj že obstajajo za drone do 50 kg. Glede specifičnih kategorij bo EASA še nadalje razvijala dajala predloge za izboljšavo tako imenovanih zrakoplovnih pravil, eh, prilagoditev licenc eh, za standardne in zahtevnejše scenarije. Ob koncu naj povem še nekaj besed glede incidentov, ki smo jih nedavno doživeli na letališčih. Predvsem v Londonu. Mislim, da to kaže na to, da res potrebujemo evropska pravila, ko se bodo enkrat začela dosledno uporabljati, upamo, da bo, da bo to čim prej. Sedaj pripravljamo vsa ta pravila in to pomeni naš napreden korak za vzpostavitev nadzora nad droni z uvedbo zahtev glede. Uh, zavedanja o samem nahajanju dronov, glede njihove identifikacije, identifikacije njihovih operaterjev ter v kombinaciji z zahtevano registracijo operaterjev. S tem upamo, da bodo pravila v praksi veliko učinkovitejša in da se bomo izognili primerov, kot smo jih videli na Getviku in drugih letalih. Tako da bo tudi uh, jasneje in eh, lažje ugotoviti identiteto tistih, ki upravljajo z droni. Tega eh, področja, ki je veliko širše, se danes še nisem lotil, v prihodnjih mesecih pa bomo delovali še na tem, da izboljšamo naše zmogljivosti na področju vseh teh dejavnosti. Naj povem, da smo s tem delom že začeli. In konec koncev bi rad omenil tudi to, da bi radi zagotovili, da bi bili droni tudi čim tišji in zeleni, da bi uvedli novo kategorijo tovrstnih zrakoplovov z zelo visokim naborom, ambicioznim naborom zahtev. Hvala lepa, eh, predsednica, eh, vi pa ste vabljeni, da mi zastavite vprašanja, bodi si danes, bodi si v prihodnjih tednih do sprejetja delegiranega akta. Hvala lepa, gospod Korneli, za vaš, vašo predstavitev, ki ste jo zelo strastno predstavili. In hvala za vse informacije jah, o EASI. Torej, govorimo o delegiranih aktih. Gospod Marinesku, ste želeli besedo? Hvala, predsedujoča. Kot prvo sem vesel, da je komisija omenila, te zadnje incidente v Združenem kraljestvu in tudi v Združenih državah Amerike. Jasno je, da potrebujemo pravila in da potrebujemo tudi predvsem taka pravila, da se vnaprej izognemo v čim večji meri vsem tem možnim incidentom. Delegirani akt torej. Osnovna uredba zahteva, da se v ta delegirani akt eh, vključijo vse specifične zahteve o sami obliki, tehničnih specifikacijah ter o osebju. Eh, kar zadeva tako organizacije kot pilote nadaljavo, zato da bi se zagotovila skladno z bistvenimi zahtevami, ki izhajajo iz 55. člena. Naj vas spomnim, da v 55. členu govorimo o prilogi 2, uh, eh, o. O sposobnosti vozila za letenje, tu so že številne druge tehnične zahteve. Potem eh, člen 51 ne govori ravno o vseh zahtevah glede samega načrta, torej tehnične strukture zrakoplova. No in kaj imamo zdaj v tem delegiranem aktu? Tukaj vidimo, da gre za zmanjšan obseg, torej gre samo za odprto kategorijo, samo za odprto kategorijo delovanja. To so droni do 25 kg, brez zahteve po obvezni certifikaciji. Delegirani uh, akt bi moral eh, govoriti tudi o tistih dronih, ki jih je treba certificirati. Tukaj pa govorimo o dronih, za katere ne velja obveznost certifikacije. Torej ne razumem prav dobro, zakaj gre tukaj. Zakaj imamo sploh to ureditev? Torej, ta kategorija dronov, torej odprta kategorija, potrebuje samo deklaracijo Evropske unije o skladnosti z vsemi zahtevami, ki izhajajo iz priloge k delegiranemu aktu. Torej, gospa predsedujoča, rad bi, v, da bi to poslali tudi Intej, ker tukaj gre de, za 90 odstotkov pravil, ki veljajo zgolj za interne zadeve, če lahko tako rečem. Sam nisem nikoli deloval v tem uh, odboru in ne vem za vse. Vse to je napisal so napisali v DG Growth. Tu so neke splošne zahteve o dronih in seveda, kot je tudi zahtevano v osnovni uredbi. In ne, kot je to zapisano v tem sporočilu, uh, ni ničesar natančnega o opremi, ki bo Eh, na tem dronu, glede na specifične zahteve. Rad bi, da preberete oboje, torej delegirani in izvedbeni akt skupaj. Če beremo izvedbeni akt, potem s presenečenjem beremo, da gre za certifikacijo. Česar pa osnovna uredba ne zahteva. To je bila ravno velika razprava o tem. Seveda smo mi hoteli delegirane akte vse posod, sedaj pa določbe o certifikaciji dronov vidimo v izvedbenem aktu. To pa bi moralo imeti opravka samo s tistimi operacijami in osebjem ter registracijo, ki so specifične. Torej, tu ne gre za skladno z mandatom, ki izhaja iz osnovne uredbe. Še ena stvar, ki se mi zdi nekoliko čudna. Najbrž se spominjate, ker ste vi vodili te razprave. Smo se pogovarjali o 250 gramih in to je bila zelo pomembna tema. In ob koncu smo sprejeli to spremembo in sedaj v izvedbenem aktu vidimo spet teh 250 gramov. Torej ni skladnosti z osnovno uredbo. Torej besedila se ne ujemajo. Iz tega sklepam izvedbeni akt ne ustreza zahtevam osnovne uredbe v zvezi z registracijo in presega mandat celo osnovne uredbe, ker vključuje določbe, ki bi morale soditi v delegirani akt. Delegirani akt pa ima omejen obseg zgolj na zahteve, ki zadevajo opremo in ni nobenih določb o tem, kdaj in kateri dron se lahko potrdi v skladu z zahtevami osnovne uredbe. Nič ne piše o tem, kdo je ta proizvod načrtoval, kdo ga je proizvedel, kakšen kontrolni sistem je bil uporabljen. Tako da mislim, da moramo te zadeve zelo natančno preučiti, preden se bomo s tem strinjali. Hvala lepa, gospod Marinesku. In sedaj dajem besedo gospe Foster, izvolite. Hvala lepa. Hvala komisiji, hvala tudi predstavnikom EASE, ki so tukaj danes. Torej, predstavitev, ki ste jo podali, gospod Koralic, je bila dokaj jasna in obsežna. In dobro bi bilo, če bi komisija to poslušala in bi nam to poslala. Misliš, to bi bilo zelo koristno. No, ampak dovolite mi le kratek komentar o tem, kar se je dogajalo na getiju, ker sem pač Britanka in sem pogosto v Londonu, lahko rečem, da je šlo za zelo škodljivo dogajanje, ki je prizadelo ne le getvik, temveč tudi širše območje. Pa kar dolgo smo v bistvu čakali na tu neka konkretna pravila strani Evropske unije in smernice. Eh, pristojni organi za civilno letalstvo imajo svoja pravila, ki veljajo že nekaj časa. Jasno pa je, da boste vedno našli neke idiote, ki se bodo igračkali s tem in zato moramo vedno razmišljati tudi o tem. Zato je treba razmišljati tudi o tehničnih rešitvah. No, ampak treba imeti tudi rezervne načrte za nujne primere in poskrbeti, da imajo tudi pristojni organi, policija, organi pregona in odkrivanja vsezna pooblastila v zvezi s tem. Torej, očitno je, da je poročevalec o eh, poročilu o, te, o dronih, kar je bil, bilo podprto strani tega odbora in parlamenta, eh, dobil jasno nalogo. Hoteli smo Eh, širši pristop, kar je podpiralo tudi moje poročilo in zato se zahvaljujem za to podporo. Gre pa seveda za varno uporabo dronov. Jasno je, da je to trajalo nekaj časa. Najprej smo morali dobiti osnovno uredbo, ampak vse skupaj je trajalo dolgo. Od leta 2015 do slej je že predolgo obdobje, da smo prišli sploh do sem in zato Eh, lahko rečem, da se do neke mere strinjam z gospodom Marineskom, do neke pa ne, ker menim, da glede na to, da živimo v določenih realnih pogojih in če očitno prihaja do tega merila 250 gramov, v zvezi z razvojem tehnologije in podobno lahko zadeve sicer omejujemo, ampak čez dva tedna bo pa dvakrat manjše in dvakrat hitrejše, glede na razvoj. Vsekakor eh, sem pa vesela, da je vključeno, vključena tudi omemba oznake CE. Tudi v Londonu in Združenem kraljestvu sem o tem že veliko krat govorila, tudi v razprava, ki jih je vodila odprta družba in eh, veliko je zainteresiranih od proizvajalcev do nevladnih organizacij in tako naprej. In vsi so bili naklonjeni temu, da se uporabi ta oznaka CE. Mislim, da je skrajni čas, da imamo v rokah po vsej Evropi veljavne kriterije, da razumemo to delo vsi enako da se tega predvsem zavedajo tudi nacionalni pristojni uradi za letalstvo, ki bodo tudi opravili največ dela na tem. Kot rečeno, pozdravljam to, kar smo doslej dosegli, to nikakor ni lahko delo, treba bo pa delati na tem še naprej in to je tudi stališče skupine EKR. Hvala, gospod Van Miltenburg. Izvolite. Hvala, lahko sem kar kratek, zato ker je bilo že veliko povedanega, predvsem gospa Foster je povedala moje stališče. No, te delegirane in izvršne akte moramo obravnati, zato ker ne e, obsegajo še vsega. Imamo pristop, ki temelji na tveganju, ampak še vedno nas čaka veliko dela, e, ko gre za e, predstavitev različnih scenarijev, Vsi pa mi tega eh, želimo. Upoštevati treba tudi poročilo Foster. Komisija je v osnutek in tudi v razpravo vključila teh 250 gramov. In če pogledate drugo prilogo, je tudi tam jasna referenca na to. Treba pa je seveda najti ustrezno ravnovesje in uh, ne posegati. Eh, preveč v tako imenovane igrače. Eh, torej, ena od kategorij obsega tudi igrače in zakonodajo ne bi smeli posegati v to. Nimamo povsod enakih zahtev. Naprimer, eh, za igrače obstajajo čisto druge zahteve kot za večje drone, ampak treba pa je opredeliti specifična tveganja povezana z droni in pa z operacijami in to je treba tudi obravnavati na ustrezen način. Mislim, da smo v teh osnutkih delegiranih in uh, izvršnih aktov našli ustrezno ravnovesje. Treba je stvari čim prej začeti izvajati, spraviti to v zakonodajo uh, in ne čakati še nadaljna leta. Mislim, da se vsi strinjamo. EASA se strinja, strokovnjaki se strinjajo, tako da to je po mojem mnenju pravi pristop. Uh, vedno pa bodo obstajala vprašanja in dvomi. Tudi sam sem po teh nesrečah v Združenem kraljestvu imel določena vprašanja, ampak eh, bil sem pa zadovoljen eh, z razlagami komisije, ki so jih podali v svojem eh, v dokumentu, v non-paper. In tukaj gre tudi za uh, identifikacije, za uh, um, geolociranje in tako naprej moj zaključek bi zato bil, da čim prej sprejmemo delegirani akt. Mislim, da bomo na ta način zagotovili tudi eh, nek pravni okvir za industrijo, pravno podlago, prav tako za organe v državah članicah, eh, za letalske organe v državah članicah in na koncu tudi za EASO. Pospešiti je treba ta proces mislim, da bi morali čim prej eh, priti do zaključkov in eh, stvar spraviti v prakso. Hvala, gospod Van Miltenburg. Zdaj pa bom še jaz nekaj povedala. Mislim, da sva s gospodom Marineskom bila zelo jasna. Do šestih zjutraj sva proučevala besedilo EASE. Eh, govorila sva o pravi po razdelitvi tega, kar morajo um, obsegati delegirani in pa uh, izvedbeni akti. In ne vem, če je komisija v celoti upoštevala uh, pogajanja, ki smo jih imeli. Sama imam kar nekaj težav s tem. No, ja, v tem aktu je tudi nekaj stvari, ki so dobro uspele. In dron, ki je težek 250 gramov, torej majhen dron. To eh, je dron, ki sodi med igrače. Za te drone zdaj obstajajo dobri okviri in dobra pravila, kar se tiče varnosti. No, ko gre za take majhne drone, eh, imamo tudi odgovornost in pa obvezno registracijo. Tako da tudi za te drone moramo zagotavljati varnost. Vse z namenom, da se izognemo nevarnostim in pa nesrečam, ki bi lahko ogrožale človeška življenja. Je pa kljub vsemu tudi veliko presenetljivih stvari v tem besedilu in to lahko postane nevarno. Droni do 25 kg 25 kg, ti droni lahko letijo v odprti kategoriji. In ne morem se prepričati, da tak dron, 25 kg težek dron, ne potrebuje certifikata in nekega načrta pri pristojnih nadzornih organih. Če bomo začeli spuščati v zrak takšne drone, pa ne bomo vedeli, kdo so pristojni organi, vam lahko zagotovim, da bo prišlo do velike zmede. In od vsega začetka naših razprav in od poročila eh, gospoda Marineskoja, od poročila EASE, e, smo jasno opredelili kategorije. Pokazali smo, eh, kakšne nevarnosti so povezane z droni, eh, naprimer kinetična energija, ko pride do nesreče. To ni bila moja izbira, to smo vse zapisali v dogovoru. Ampak, če upoštevamo pač ta problem z energijo, potem naj mi komisija razloži, kako eh, lahko hm, oblikujemo tako ohlapna pravila za 25 kg težke drone. In zato, ko pogledam eh, vaše slike, si rečem, ok, obstajajo tri vrste dronov. Imamo en delegiran akt za eno kategorijo, kaj pa drugi, drugi dve kategoriji, to nam res ni dobro uspelo. Torej, to sem želela jaz prispevati k razpravi. Zdaj pa gospa Ajuto in potem še naslednji govorci. Ne, gospod Vim van de Kamp. No, tri komentarje imam, gospa predsednica. Vemo, da je gospod Marinesku trd pogajalec. Pogosto ima prav, ko govori o pravnih besedilih. In ne moramo si privoščiti situacijo, v kateri bodo obstajale takšne razlike v interpretaciji besedila. Po eni strani imamo osnovno uredbo, potem pa delegirane in pa izvedbene akte. In ko v izvedbenih aktih besedilo ni jasno oziroma gre dlje kot v delegiranih aktih, mislim, da smo na napačni poti. Evropska komisija bi tukaj morala ukrepati in potrebujemo besedila, ki bodo upoštevala osnovno uredbo. Um, treba pa je upoštevati tudi dogovor, um, ki smo ga dosegli na tem področju. In če lahko zastavim še eno vprašanje. Vem, da gospod Korneli zelo dobro govori nizozemsko. Ampak včeraj zvečer uh, v novicah na nizozemski televiziji, um, tam so imeli razpravo o zelo majhnih dronih. Torej, no, s tem so povezane tudi določene uh, vojaške tematike, ampak eh, mislim, da pri pravnem besedilu nikakor ne moremo biti preveč previdni. Gospod Marinescu je izrazil svoje skrbi in te je treba upoštevati. Uh, kljub uh, hitremu postopanju uh, predstavnikov komisije gospoda Van Miltenburga. Gospod Cornelis nam lahko prosim odgovorite, lahko tudi v nizozemščini, če želite. No, verjetno mi v nizozemščini to ne bi uspelo, ampak razumem pa jo res zelo dobro. No, rad bi odgovoril na te točke, ki so bile izpostavljene. Seveda lahko te svoje prosojnice tudi um, pošlem, glede dokumenta, ki smo ga um, poslali še ne tako dolgo nazaj. Uh, pa naj uh, razložim kontekst. Tega ne najdete vedno v pravnem besedilu. Upam, da bo to koristno. No, glede specifičnih vprašanj, pa naj povem naslednje. Delegirani akt ne vključuje pravilo o certificiranju za vse tipe dronov. Treba je upoštevati, da bodo pripravljena tudi dodatna pravila v prihodnje, tudi za druge kategorije še posebej za certificirane kategorije. Um, to so bolj uh, kompleksne naprave, uh, v kompleksnem okolju delujejo in EASA potrebuje več časa, da pripravi te specifične zahteve. Ampak naj bo jasno, v teh kategorijah noben dron ne sme leteti, dokler pravila ne bodo odobrena. Ta odprta kategorija uh, gre res lahko do 25 kg treba pa je upoštevati tudi operativne omejitve, ki so s tem povezane. Eh, torej, z odprto kategorijo so povezane takšne omejitve. To kategorijo lahko uporabljate samo v okoliščinah, kjer ni ljudi in ni tvegan. To je tisto bistvo pri pristopu, ki temelji na tveganju. In to je tudi novost v osnovni uredbi EASE. E. O tem smo se dogovorili in to zdaj uporabljamo tudi tukaj imamo torej različno uredbo oziroma različno vrsto uredbe tam, kjer obstaja tveganje za ljudi in veliko blažjo obliko tam, kjer takega tveganja za lastnino in za ljudi ni. 25 um, kg se mogoče zdi veliko, ampak eh, taki droni ne bodo leteli nad ljudmi v odprti kategoriji. Eh, to je povsem nemogoče. Če bi kdo tak dron želel uporabiti, Eh, na nekem poseljenem območju oziroma nad ljudmi, pa bo potreboval certifikat, moral ga bo pridobiti na podlagi pravil, ki pa jih zaenkrat še nimamo. Torej, eh, taka nevarna uporaba danes ni mogoča, razen če želite kršiti zakon. Kaj naj bi bilo vključeno v delegirane ali pa eh, izvedbene akte? To ste tudi vprašali, mislim, da smo postopali pravilno. Predlagal bi, da se še dvostransko pogovorimo zaenkrat še nismo niti pri sprejemanju teh delegiranih aktov in eh, zanima me eh, in pogovorili se bomo o tem, katere določbe po vašem mnenju ne sodijo v delegiran akt. Eh, bomo si to ogledali skupaj. Prav tako lahko to naredimo tudi uh, uh, z gospodom Mariniskom. Potem pa 80 julov, um, to je tudi povezano z registracijo dronov in je vključeno v uredbo EASE. Uh, Um, to je ena od zahtev 80 julov. To ustreza približno 900 gramom. Um, ne, ne povsem, ampak uh, tako nekako je. Mi smo tukaj zauzeli previdnosten pristop in smo uh, mejo postavili pri veliko manj kot 900 gramih oziroma 80 julih. In sicer iz varnostnih razlogov tudi manjši droni potencialno eh, lahko postanejo predmet zlorabe. To je um, ravno kar omenil tudi gospod Van de Kamp. In zato zahtevamo registracijo tudi za veliko manjše drone kot eh, ti uh, z 80 juli. Lahko gremo celo pod 250 gramov, naprimer, če uh, je naprava uh, občutljiva, kar se tiče zasebnosti. Eh, tudi 120 eh, metrska oddaljenost se zahteva in tudi to lahko zmanjšamo, um, če bi eh, bilo to potrebno iz uh, razlogov zasebnosti. Pa med do na natur kom sa, san kadro reglemente, de dron de 25 kilo. No, jaz sem govorila o 25 kilogramov težkih dronih, sama te nevarnosti ne bi sprejela. A vi ste rekli, da bodo ti droni leteli mogoče nad polji, ne nad eh, ljudmi. Ampak, če bi se kdo lotil spuščanja teh dronov v mestu, bi pa to lahko predstavljalo veliko nevarnost. Gospod Marinesku, hvala. Osnovna uredba trenutno velja, objavljena je v uradnem listu in delegirani izvedbeni akti bi morali biti v skladu s tem dokumentom. Ne brez dokumentov, ki so mogoče dobri, ampak to je ta osnovni dokument, ki eh, zahteva delegirane in izvedbene akte. In to moramo preveriti. Preveriti je treba tudi zahteve iz osnovne uredbe. Potem eh, sekundarna zakonodaja. Sam sem komisijo uradno vprašal po mailu eh, in jih prosil, naj pošljajo razlago glede skladnosti med delegiranimi eh, akti, potem izvedbenimi akti in osnovno uredbo. Dobil sem potem ta non-paper, eh, za katerega mislim, da ga je treba pregledati. Komisija bi ga morala pregledati. To je moja prošnja, torej, da pregledajo eh, to usklajenost. Gospod Kornelis, lahko tudi, tudi skupaj pogledava, potem pa določbe glede certifikacije. To je v izvedbenih pravilih. Nobene določbe eh, v zvezi s certificiranjem ni v izvedbenih aktih. To razumem. Rekli so mi, da naj eh, potem bi prišla še sekundarna zakonodaja, ampak že v desetem členu izvedbenih pravil piše, da bi določene vrste operacij oziroma droni, ki so uporabljeni v teh operacijah, morali biti certificirani v skladu z uredbami, ki veljajo za uh, eh, certifikat komunikacijo zrakoplovov s pilotom. V tem novem dokumentu pa pravijo, da bodo za drone te eh, zahteve prilagodili. In eh, glede prihodnosti eh, te zakonodaje mi še ni vse jasno, tukaj obstaja zmeda. Potem pa 80 džulov, to je bilo vključeno za to, da bi pokrili tudi drone eh, petih gramov, in, mm, ki imajo veliko hitrost, in pa drone, ki so eh, težji od 100 gramov, naprimer, in so bolj počasni. No, eh, določbe na tem področju so med pogajanji zavračali, ampak še vedno stvari niso jasne. Gospod uh, eh, Marinesku, hvala, jaz sem zdaj uh, predsedujoči in bom zaključil s to razpravo, potem lahko odidete, ampak počakajte na moj zaključek. Evropska komisija in gospod Marinesku se bodo še dvostransko sestali o določenih podrobnostih v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti in potem nam bo gospod Marinesku poročal o rezultatih tega srečanja. Se strinjate s tem? O, v redu, seveda, čim hitreje, Jackie, tako kot si rekla. Some chairmans have to be in advance of Mrs. Foster. Thank you very much. No, hvala. Zdaj pa gremo naprej na osmo točko. Madame Rodriguez, ah, you are there. Well. Gospa Rodriguez, tukaj ste. Dobro, zdaj pa bomo govorili o protokolu, s katerim se bo spremenil sporazum o pomorskem prometu med EU in Kitajsko, da se pri tem upošteva tudi pristop Republike Hrvaške k EU. Osnutke priporočil nam bo predstavila gospa Rodriguez iz skupine SND. Izvolite. Thank you, Cher. I'm going to speak in Portuguese, so I will have... Hvala, govorila bom portugalsko, tako da vas prosim, da si nataknete slušalke. Razen, če govorite portugalsko. Gospoda Sis me je prosil, če ga nadomestim, zato ker je bolano, no, pa bom prebrala njegove besede. Dragi prijatelji, gospod predsedujoči, upam, da lahko rečem, da eh, ta predlog ne bo sprožil veliko uh, polemik. Tako kot drugi sporazumi Evropske unije, mora tudi ta sporazum o pomorskem prometu med EU in Kitajsko dobiti to spremembo, zato da se upošteva pristop Hrvaške leta 2013 k EU. Cilj um, tega sporazuma je, da Hrvaška postane del sporazuma, ne da bi se sporazum sam spreminjal. Ta sporazum je stopil v veljavo 1. marca 2008. Komisija je dobila leta 2012 um, dovoljenje, da se upošteva potem tudi pristop Hrvaške. Ta protokol je bil poslan Evropskemu parlamentu leta 2014. 21. decembra so potem podpisali ta protokol in eh, torej eh, svet zdaj zahteva še soglasje parlamenta in eh, naš poročevalec priporoča, da se ta protokol tudi sprejme. Hvala. Uh, Then... Hvala. Gospa Elžbeta Lukačevska za e LS. Hvala. ta eh, dokument sploh ni sporen. Hrvaška je pristopila leta 2013 in zato je ta sprememba potrebna. Vsak nacionalni dogovor je treba spremeniti, oziroma vsak evropski dogovor je treba spremeniti, zato da se upošteva pristop novih držav. Gre za. Um, formalnost, eh, nobenih spornih vprašanj ni, tako da mislim, da bodo vse politične skupine lahko ta predlog podprle. Hvala. Hvala. Gospod Radoš, v imenu skupine Alde je naslednji govorec, izvolite. Hvala, povsem podpiram to priporočilo, eh, to je zelo logično. Um, vsebina sporazuma med EU in Kitajsko se ne spreminja, tako da popolnoma podpiram ta sporazum. Hvala. Naslednji govorec pa je predstavnik Evropske komisije, gospod. Oprostite za izgovorjavo vašega grškega imena, mislim, da je grško. Gospod Dimitriades. Indeed, thank you very much, Chair. Najlepša hvala, prav ste izgovorili moje ime. Mi pozdravljamo ta osnutek priporočila in eh, veselimo se tudi hitre potrditve le tega v Evropskem parlamentu. Tukaj imamo isti postopek, kot eh, smo ga imeli leta 2004 pri razširitvi in pa leta 2007, ko sta pristopili Bolgarija in Romunija. Pomembno je uh, zagotoviti ustrezne instrumente, da se Hrvaška pridruži temu sporazumu. S Kitajsko imamo letna srečanja v pomorskem prometu in pomembno je, da na teh srečanjih zdaj sodeluje tudi Hrvaška. Hvala, tu je bil zelo jasen pristop. Gospa Rodrigež, eh, želite še kaj povedati? Se odzvati na te pripombe? E najlepša hvala. Vse te vaše komentarje bom sporočila kolegi Francisku Asisu. Hvala. Rok za predloge sprememb je 6. februar, naslednjo sredo. In s tem tudi zaključujem to točko na dnevnem redu. Vidite, kako se dobro po nizozemsko držim predvidene časovnice. S tem je odprta seja našega odbora zaključena. Čez dve minuti pa bomo nadaljevali za zaprtimi vrati in tam bomo eh, dobili poročila o različnih trialogih. O cestni infrastrukturi, gospa Juto, ste tukaj, potem gospod Marinesko in gospod Telička morata biti prisotna glede instrumenta za povezovanje Evrope. Gospod Telička je že tukaj. Gospa